pred pravilnika. Nazivi, naslovi teh aktov bodo navedeni v zapisniku. Od Evropske ljubske, ljudske stranke sem prejel seznam imenovan v delegacije in odbore. Seznam bo v zapisniku in zapisnik bo sprejet če ne bo nobenih pripomb. Dobro, naprej. Gremo na naslednjo točko. Na